Uh, Dragi kolegi, dame in gospodje, naj vam z nekaj besedami predstavim podpis dokumentov o finančnem nadzoru. Ta svežen bo predstavljal finančni nadzor, in ta svežen je bil sprejet v okviru običajnega zakonodajnega dela. Danes bomo podpisali eh, različne dokumente in sicer dokument o nadzoru finančnega sistema v Evropski uniji, ki bo prispeval k tekočemu delovanju notranjega trga. Poleg tega bomo ustanovili tri nadzorne organe za zaščito javnih interesov, nadzirali bomo trge, banke in delnice. In podpisali bomo tudi direktivo, direktivo Omnius, ki bo zamenjala sedem direktiv in sicer bomo s tem uskladili to direktivo z Lizbonsko pogodbo in pa z novim finančnim nadzorom v Evropski uniji. Velika prizadevanja so bila potrebna, da smo dosegli in se ga dogovorili o tem svežnju. Poleg tega pa je bilo potrebno sodelovanje med evropskimi inštitucijami. Postopek je bil zelo hiter in učinkovit. predsedstva, špansko in predvsem špansko in belgijsko predsedstvo sta bila zelo aktivna. Tudi Evropska komisija je bila zelo aktivna. Sodelovanje je bilo zelo dobro. Zahvaljujem se poslancem Evropskega parlamenta. Gospod komisar, to je bilo odlično opravljeno delo. Zelo dejavni ste bili v pripravah in pri vseh razpravah. Najlepša hvala za vaša prizadevanja. Poleg tega za menoj stojijo tudi kolegi iz Evropskega parlamenta, ki so si prizadevali za ta svežen. Sedaj razpravljamo o svežnju, o gospodarskem upravljanju. Tudi ta bo zelo pomemben. in vemo, da trenutno poteka zakonodajni postopek v zvezi s tem. Upam, da bomo tudi ta dokument pripravili kar se da hitro. Kaj naj povem ob koncu? Ta svežen, ki ga podpisujemo danes, bo omogočil Evropski uniji, da bo lahko aktivno delovala od 1. januarja 2011. Zelo kmalo torej. To je torej zelo, zelo pomemben svežen za nas, za naše državljane, pa tudi za trge. Torej prosim, da skupaj podpišemo ta zakonodajni svežen. Mr. President,